Drage kolegice, dragi kolegi, prosim, da se usedete na svoje mesta. Sedaj bom štel od 10 do 1 v grščini, potem bom pa začel. Ea, okto, efta, eksi, pende, tesera, trija, dio, ena. Kata ti si. Tako, predsednik je sedaj odšteval v grščini. na konferenci predsednikov je bilo sklenjeno nekaj v zvezi z gospodarsko krizo eh, in sicer eh, to zadeva začasni odbor za krizo, ki je bo delal do oktobra, do čl po členu 184 ali ima kdo kaj proti temu priporočilu predsedstva? Nihče, torej to priporočilo je sprejeto. Eh, posebni odbor za krizo um, bo potem lahko delal naprej vse do 31. julija 2011, se pravi, podaljša se mu mandat. Spoštovane kolegice in kolegi, sedaj prehajamo na glasovanje in sicer na dnevnem redu eh, piše, da glasujemo po poenostavljenem postopku o poročilu gospode Hotala. Eh, tu gre za zaščito eh, zagovornikov človekovih pravic. Poročevalka gospa Hotala ima še dva ustna amantmaja v zvezi s tem poročilom. Gospa Hotala, beseda je vaša, prosim. Uh, predsednik. Eh, politične skupine so se očitno dogovorile glede ustnih eh, predlogov sprememb. Želimo kombinirati eh, odstavka 6 in 22 zato, da pač stvari, ki so povezane s trgovino, damo v en odstavek. Potem pa želimo seveda še uskladiti 19. odstavek glede zaupnosti in podobno. Upam, da to lahko sprejmemo. Eh, to sta dva ustna predloga, ima kdo kaj proti? Dobro. Potem pa glasujemo samo enkrat, eh, vključno z predlogi sprememb, glasujemo o poročilu hotela. Prosim, kdo je za? Proti? Zdržani? Sprejeto. Prehajamo eh, k poročilu gospoda Klinca. Tu gre za javno ponudbo vrednostnih papirjev in uskladitev zahtev v zvezi s preglednostjo. Glasujemo o bloku številka ena. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Blok dva je zaradi tega brezpredmeten. Glasujemo o spremenjenem predlogu. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Poimensko glasovanje o resoluciji. Začenjamo z glasovanjem. Glasovanje je končano. Sprejeto čestitke gospodu Klincu. Na dnevnem redu sledi poročilo eh, gospoda Romeve Eroede o eh, programu za dokumentacijo o ulovu tunu, Tunus Tinus. torej tunus tinus, modro plavuti tun. Glasujemo o prvem bloku, kdo je za, proti, vzdržani sprejeto. Blok 2 je brezpredmeten. Sedaj pa glasujemo o spremenjenem predlogu, kdo je za, proti, vzdržani sprejeto. Sedaj pa poimensko glasovanje o resoluciji začenjamo. Glasovanje je končano. Sprejeto čestitke gospodu Romevi Irujedi. Sledi glasovanje o poročilu Karlosa Koelje. Tu gre za uporabo določb šengenskega pravnega reda, ki se navezuje na šengenski informacijski sistem v Bolgariji in Romuniji. Eh, predlog spremembe ena, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Sedaj glasujemo o spremenjenem predlogu, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Poimensko glasovanje o resoluciji začenjamo z glasovanjem. Glasovanje je končano. Sprejeto čestitke, gospod Koeljo. Sedaj pa glasujemo o resoluciji odbora za gospodarske in monetarne zadeve. Tu gre za kakovost eh, statistik v Evropske uniji in gre za večje pristojnosti komisije in Eurostata pri nadzoru. Eh, tu imamo samo eno glasovanje, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Sedaj sledi glasovanje o poročilu gospoda Romeve Eruede o vidikih enakosti spolov pri gospodarskem nazadovanju in finančni krizi. Številka ena, poimensko glasovanje. Začnimo. Konec glasovanja. Sprejeto številka tri v dveh delih. Prvi del, kdo je za? E, poimensko e, glasovanje, prvi del, poimensko glasovanje, začnimo. Glasovanje je končano. Sprejeto. Drugi del, začenjamo. Tudi poimensko glasovanje. Glasovanje je končano. Glasovanje je končano, zavrnjeno. Številka štiri, tudi v dveh delih. Prvi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del, za, proti, vzdržani, sprejeto številka sedem po imensko. Začenjamo z glasovanjem. Glasovanje je končano. Sprejeto. Eh, predlog spremembe ena, kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjeno. Tega nam ni treba ponavljati, ali pa? Potem pa preverjamo. Eh, predlog spremembe ena. Začenjamo. Glasovanje je končano. Sprejeto. Eh, sledi številka 13, dojza. Proti. vzdržani. Še enkrat, številka 13, kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. 18. Po imensko glasovanje. Začnimo. Glasovanje je končano sprejeto. Številka 20 v dveh delih. Pri obeh delih poimensko glasovanje najprej prvi del. Glasujmo. Glasovanje je končano. Sprejeto. Drugi del. Glasujmo. Glasovanje je končano. Zavrnjeno. Številka 21, dva dela. Po imensko pri obeh delih, prvi del, začnimo z glasovanjem. Glasovanje je končano. Sprejeto. Drugi del, začnimo z glasovanjem. Glasovanje je končano. Zavrnjeno. Številka 28 v treh delih, pri vseh treh delih poimensko glasovanje. Prvi del glasujmo. Glasovanje je končano. Sprejeto. Drugi del glasujmo. Glasovanje je končano. Sprejeto. Tretji del. Glasujmo. Glasovanje je končano. Sprejeto. Številka 30 v dveh delih. Po imensko glasovanje najprej prvi del, začnimo z glasovanjem. Glasovanje je končano. Sprejeto. Drugi del začnimo. Konec glasovanja. Sprejeto. Številka 31 po imensko. Začnimo s glasovanjem. Glasovanje končano. Sprejeto. Številka 40 v dveh delih, oboje poimensko. Prvi del. Začnimo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Drugi del. Začnimo s glasovanjem. Konec glasovanja. Sprejeto. E, sedaj končno glasovanje po imensko. Začnimo s glasovanjem. Konec glasovanja. Sprejeto. Čestitke gospodu Romevi Iruedi. na dnevnem redu imamo sedaj glasovanje o poročilu gospe Figueredo o oceni rezultatov načrta za enakost med ženskami in moškimi 2006-2010 in priporočila za naprej. Gospa Ljulin, beseda je vaša, prosim v zvezi z eh, členom 175.2 eh, želim eh, zahtevati v imenu politične skupine, da se poročilo vrne v skupino. Primerjali smo to poročilo s poročilom gospoda Romeve, o katerem smo ravno kar glasovali in ugotovili smo, da imamo tu identične odstavke In sicer vidimo identične odstavke tako v uvodnih izjavah, kot tudi v eh, členih. Eh, morda stvari niso dobesedne. Eh, to poročilo pravzaprav v veliki meri povzema to, kar je že v poročilu gospoda Romeve Iroede, oziroma kar je že v poročilu, o katerem smo glasovali februarja. Ne vem, kdo je odgovoren za ta plagijat vendar ne želim, da bi se smešil ta parlament in zaradi tega želim, da se to poročilo vrne v odbor, tudi zaradi tega, ker eh, pravzaprav eh, je zgrešilo temo. Gospa Luling, mislim, da ste povedali svoje, sedaj ni čas za govore. Ne razumem, pravi gospa Luling, zakaj eh, sekretarijat odbora za ženske ni bil pozoren. In eh, če nekdo pravzaprav ne eh, opravlja svojega zakonodajnega dela, naj gre kam drugam. Drage kolegice in kolegi, sedaj bom sprejel en govor za in en govor proti. Kdo bi rad podprl prošnjo gospe Luling. Očitno se strinjate s tem, kar je povedala gospa Luling. Kdo pa želi govoriti proti? Prosim. Gospod predsednik, gospa Luling. in njena politična skupina dobro vedo, da smo imeli intenzivne razprave o tem poročilu. Upoštevali smo prispevke poslancev in poslank iz vseh političnih skupin in to je bilo tudi usklajeno. odbor za ženske je to tudi sprejel z veliko večino. Večina je bila za to poročilo. Imeli smo samo uh, dva glasova proti. Eden od teh glasov je bil glas gospe Luling, sicer pa nihče ni glasoval proti. Večina je bila za in ena politična skupina se je vzdržala. Taka je torej situacija. Mnenje gospe Luling ni večinsko mnenje v odboru za ženske in upam, da to tudi ni večinsko mnenje tu v parlamentu. Gospa Reding, komisarka, je v torek z nami še razpravljala in imela je pozitivno mnenje o tem poročilu. E, to vedo vsi tisti, ki so bili prisotni. Pravi, da je to zelo koristno za novo strategijo, ki se pripravlja pri Evropski komisiji. Zato prosim, da glasujte za to poročilo. Dobro. Sedaj bomo glasovali o tem predlogu, da se to vrne v odbor. Kdo je za to, da se vrne v odbor? Kdo je proti temu, da se vrne v odbor? Preverimo. Elektronsko glasovanje. Začnimo z glasovanjem. Glasovanje je končano. Torej je zavrnjeno. Okay. Prošnja je torej zavrnjena, glasujmo torej sedaj o tem poročilu. E, predlog spremembe pet, kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Predlog spremembe šest, za? V angliščini naprej, prosimo za mir. E, kdo je za? Proti? Vzdržani sprejeto. Preverimo predlog spremembe šest. Začnimo. Konec glasovanja. Sprejeto. številka enaindvajset v dveh delih, prvi del, kdo je za, proti, vzdržan, sprejeto. Drugi del za, proti, vzdržan, eh, sprejeto. No, to bomo preverili še zadnjič, če pa imam prav, potem ne bomo nikoli več preverjali. Je v redu tako drugi del torej? Začnimo s glasovanjem. Perač Favorijas. Konec glasovanja. Sprejeto. Številka 36 v dveh delih. Prvi del začnimo opravičujem se. Kdo je za, kdo je proti, sprejeto, drugi del za, proti, vzdržani, sprejeto. Eh, predlog spremembe 2, kdo je za, proti, vzdržan, zavrnjeno. Številka 52, za, proti, vzdržani, sprejeto. 56 za, Proti? Vzdržani? Sprejeto. Številke 61, kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Številke 71, 71 po imensko, začnimo z glasovanjem. Perez Uvorijas. Konec glasovanja. Sprejeto. Številka 72 v dveh delih se upravičuje predsednik. Predlog spremembe 1. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjeno. Sedaj številka 72 v dveh delih. Prvi del po imensko. Začnimo z glasovanjem. Konec glasovanja. Sprejeto. Drugi del. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjeno. E, predlog spremembe sedem. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto številka 73 v dveh delih. Prvi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del za, proti, vzdržani, sprejeto. Številka 74 po imensko. Začnimo z glasovanjem. Konec glasovanja. Sprejeto. Številka 77, kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Predlog spremembe 8, za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Predlog spremembe 3, kdo je za? Proti? Vzdržani? Vzdržani sprejeto. Predlog eh, spremembe štiri. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Uvodna izjava E v dveh delih. Prvi del. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Drugi del. Kdo je za? Proti? Vzdržani? vzdržani, sprejeto. Uvodna izjava N, prvi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto, drugi del za, proti, vzdržani, sprejeto. Uvodna izjava AC. Kako lahko to sploh povemo v gršini? Eh, bi kdo kaj predlagal? No, prvi del, kdo je za? Proti? Zdržani? Sprejeto. Drugi del, za? Proti? Zdržano? Sprejeto. Sedaj uvodna izjava Estu. Imamo ustni predlog. Gospe Bežak, prosim, beseda je vaša. Eh, hvala lepa, to sem razumel. Torej, uvodna izjava S, glasujemo pojminsko. Konec glasovanja. Sprejeto. Končno glasovanje, kdo je za? Hvala lepa proti? Vzdržani sprejeto. Dobro, potem bomo pa še enkrat preverili končno glasovanje. Začnimo z glasovanjem. Peres Foforijas. Konec glasovanja. Sprejeto čestitke gospa Figueredo. Na dnevnem redu je sedaj glasovanje o predlogih za imenovanje v posebni odbor za politične izzive in proračunska sredstva za trajnostno Evropsko unijo po letu 2013. Ni nobenih predlogov sprememb in s tem je predlog eh, avtomatsko sprejet na dnevnem redu imamo sedaj glasovanje o eh, predlogu resolucije o športu, zlasti o zastopnikih igralcev. Predlog spremembe ena, kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjeno. Predlog spremembe dva, eh, spremembe dva, za, proti? Vzdržani? Sprejeto. Predlog spremembe tri, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Končno glasovanje, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Po dnevnem redu bomo sedaj glasovali o šestih predlogih resolucij v zvezi s sklepi vrhunskega srečanja med EU in Rusijo. 31. maja in 1. junija 2010. Najprej bomo glasovali o predlogu resoluciji je zelenih. Kdo je za? Proti? Zdržani? Zavrnjeno. Sedaj skupna resolucija, drugi odstavek z ustnim predlogom spremembe gospoda Volskega. Imate besedo. Chairman, uh... Gospod predsedojoči, predlagam, da ko govorimo o drugem odstavku, o modernizaciji Rusije, da povemo, da ne gre samo za gospodarstvo in tehnologijo, ampak da gre tudi za družbo. Zato predlagam, da se po, bes, po besedi modernization igra, eh, doda beseda we should embrace both economy and society, kar mora vključevati tako gospodarstvo kot družbo. Hvala lepa. Torej, drugi odstavek. Kdo je za? Proti? Zdržani sprejet šesti odstavek. Sedaj. Predlog spremembe 5 poimensko glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Deset. Še enkrat. Imamo ustni eh, predlog spremembe gospoda Voljskega. Izvolite. Gospod predsedujoči, v zvezi z desetim ostavkom in v skladu s eh, stališči našega parlamenta, tudi v zvezi s eh, poročilom o zunanje politike in energije. Vedno smo izključili možnost uporabe energije kot orodje zunanje politike in zato predlagam na koncu naslednje besede, excluding the use of energy as a foreign policy tool. Hvala lepa. Torej, das... Je kdo proti temu dodatku? Ne. Deseti odstavek. Kdo je za? proti zdržani sprejet. 12. odstavek po delih in sicer v petih delih. Prvi del za, proti zdržani sprejet. Drugi del za, proti zdržani sprejet. Tretji, kdo za, proti zdržani sprejet. Četrti del za, proti zdržani sprejet. Peti del za, proti. Proti. Zdržan je sprejet. Predlog spremembe dve v dveh eh, delih, poimensko v obeh primerjih, prvi del glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. Drugi del glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. Predlog spremembe 3. Poimensko glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe številka 4. Poimensko glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. Predlog spremembe številka 1 po imensko zglasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. Sedaj eh, končno glasovanje za proti. Zdržani. Sprejet. Druge rezolucije eh, s tem postanejo nepredmetne in po dnevnem redu bomo sedaj glasovali po sedmih predlogih resolucij v zvezi z eh, izraelskim napadom na flotilo in eh, blokado Gaze. Gospod Tanok, procesno iz protesta skupina ECR ne bo, eh, ne bo glasovala za skupno rezolucijo, ampak proti njej. Kajti koordinatorji sploh niso povabili naše skupine naj sodeluje v pogajanjih, domnevajoč, da ne bomo podpisali končnega besedila. V vseh svojih enajstih letih izkušenj v tem eh, parlamentu nisem nikoli eh, doživel česa podobnega. To se ne sme več zgoditi in tako bomo lahko imeli priložnost glasovati samo o svoji lastni resoluciji. Gospod Tenok, naj vam povem, da bi to bilo bolj primerno za tisti del, kjer boste obrazložili svoje glasove. Ampak vseeno, hvala lepa torej poimensko o tej rezoluciji glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Čestitamo. Po dnevnem redu bomo sedaj glasovali o šestih eh, predlogih resolucij o trgovini eh, opreme za mučenje. oziroma kaznovanja ali nečloveškega ravnanja. Okay. <laughs> Tropologija v kdo? Psi. Predlog spremembe 8 za. Proti. Vzdržani zavrten. Predlog 5 za. Proti. Vzdržani zavrnjen predlog spremembe 6 za, proti, vzdržani je zavrnjen. Predlog spremembe 7 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog spremembe 1, po imensko, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. Predlog spremembe številka 3 poimensko glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. Predlog spremembe 4 za. Proti. Zdržani. Zavrnjen. Predlog spremembe 2 poimensko glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. Končno glasovanje za. Proti. Zdržani sprejet. Po dnevnem redu bomo sedaj glasovali o šestih predlogih resolucij, ki se nanašajo na razmere na Korejskem polotoku. E, predlog spremembe ena za proti. Zdržani zavrnjen. Gospod Kacin ima ustni predlog spremembe. Mr. Chairman, we propose an... Gospod predsedujoči, predlagamo ustni predlog spremembe na deveti odstavek, ki je uh, nekorekten. Želeli bi črtati besedico disarmament v uh, prvi vrstici, kajti v tem primeru ne gre za razorožitev. In končno besedilo bi bilo naslednje. Calls on the countries in the six party talks to continue working together to ensure that the talks are ending the DPR kind nuclear programs are resumed. Hvala. You're asking to take... Torej, disarmament naj uh, črtamo po vaše. Se. Ustni predlog spremembe. Za. Bomo glasovali torej o tako spremenjenem devetem odstavku, kdo je za. Proti. Držani sprejet. Predlog spremembe številka dve, kdo je za. Proti. Zdržani zavrnjen končno glasovanje o tej skupni rezoluciji za, proti, zdržani, sprejet. Po dnevnem redu bomo sedaj glasovali o predlogu resolucije odbora za zunanje zadeve o situaciji v Bosni in Hercegovini. Predlog spremembe številka 11 za, proti, zdržani, zavrnjen predlog eh, spremembe 12 v dveh delih, v prvi del za, proti, vzdržani, sprejet. Drugi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog spremembe številka 13, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog spremembe 6 za, proti, vzdržani, sprejet proti, zdržali, sprejet. Predlog spremembe številka 2 za, proti, zdržali, sprejet. Predlog spremembe številka 1 za, proti, zdržali, sprejet. Predlog spremembe številka 7 za, proti, zdržali, zavrnjen predlog spremembe 8 v dveh delih. Prvi del za, proti, zdržani, sprijet. Drugi del za, proti, zdržani, sprijet. Predlog spremembe 9 za, proti, zdržani, sprijet. Predlog spremembe številka 10 za, proti, zdržani, sprijet. Predlog spremembe številka 10 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog spremembe 5 za, proti, vzdržani, bomo preverili. Elektronsko preverjanje za številka 5 glasujemo. Konec glasovanja. sprejet. S tremi glasovi. E, predlog spremembe tri za. Proti. Zdržani. Bomo spet preverili. Glasujemo. Konec glasovanja. sprejet. Končno glasovanje, kdo je za, proti, zdržani, sprejet. Po dnevnem redu bomo sedaj glasovali o petih predlogih resolucij o sporazumu o zračnem prevozu EU-ZDA. Odstavek 17. Za. Proti. Zdržan je sprejet. Odstavek 18. Za. Proti. Zdržan je sprejet. Odstavek 21. Za. Proti. Zdržan je sprejet. Odstavek 22. Za. Proti. Zdržan je sprejet. Odstavek 26. V treh delih. Prvi del za. Proti. Zdržani. Sprejet. Drugi del za. Proti. Zdržani. Sprejet. Tretji del za. Proti. Zdržani. Sprejet. Končno glasovanje za. Proti. Zdržani. Sprejet. To po dnevnem redu bomo sedaj glasovali o predlogu resolucije v zvezi z turizmom in izvajanjem prvega železniškega svežnja. Samo en predlog spremembe je bil uložen, številka ena za. Proti. Zdržan ni zavrnjen. Končno glasovanje, kdo je za? Proti. Zdržani sprejet to. Po dnevnem redu bomo sedaj glasovali o šestih predlogih resolucij o poplavah v srednjeevropskih državah, zlasti na Polskem, v Češki republiki, na Slovaškem in na Mačarskem. Gospod Svoboda, imate besedo. Ja, ja predsedujoči. Gospod predsedujoči. Ne vem, kako bi to še lahko dodali, ampak v teh dneh se dogajajo grozovite poplave tukaj v Franciji. Ne vem, kako bi to formulirali, ampak vsaj en stavek bi morali dodati, da obžalujemo tudi te poplave in zlasti, da izražamo sočutje vsem svojcem žrtev. Mislim, da bi bilo tukaj na nek način treba vključiti tudi to dejstvo. Hvala. Hvala. Gospod Svoboda, vaš predlog bomo eh, obravnavali kot ustni amandma in s formulacijo, ki ste jo vi predlagali. Ali je kdo proti temu ustnemu predlogu spremembe? Kdo je za torej? Proti, zdržani, sprejet. Potem pa predlog spremembe 2, po, po imensko glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. Predlog spremembe številka 3 poimensko. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. Predlog spremembe številka 4 za. Proti. Zdržani, zavrnjen. Amandma številka ena, za, proti, zdržani, zavrnjen. Končno glasovanje, poimensko glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. in po dnevnem redu bomo sedaj glasovali o predlogu resolucij petih političnih skupin o izobraževanju pravosodnih delavcev. Eno samo glasovanje in to je končno glasovanje, kdo je za, proti, zdržani, sprejeto. In po dnevnem redu bomo sedaj glasovali o poročilo gospoda Milana o novi pobudi za strategijo za trajnostni razvoj evropskega ribogojstva. Gospod Golnič, želite besedo? Sekund, Sam 15 sekund. Pri izobraževanju pravosodnih eh, delavcev je treba vključiti tudi pravice parlamentarcev, kajti E, mene so skoraj aretirali. Zato, ker sem nasprotoval sodniku iz Ljona. Prosim, da to zabeležite in od predsednika parlamenta zahtevate, da on zahteva obrazložitev od francoskih organov, e, kar ta akt zahteva. Predlog spremembe številka 3. Kdo je za? Proti? Zdržani zavrnjen. Odstavek 8. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejet. Odstavek, predlog spremembe 2. Kdo je eh, za? Proti? Vzdržan? Sprejet. Odstavek 15. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejet. Odstavek 29 po delih, v dveh delih, prvi del za, dru, eh, proti, vzdržani, sprijeti drugi del za, proti, vzdržani. Bomo preverili. Drugi del glasujemo elektronsko. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 36 za, proti. Zdržani sprejet. Odstavek 38 za, proti, zdržani sprejet. Odstavek 40 za, proti, zdržani sprejet. Odstavek 42 za, proti, zdržani sprejet. Odstavek 43 za, proti, zdržani sprejet odstavek 44 za, proti, zdržani, sprejet. Predlog spremembe številka 4 za, proti, zdržani, zavrnen. Predlog spremembe 5 za, proti, zdržani, zavrnen. Uvodna izjava I za, proti, zdržani, sprejeta. G za proti zdržani sprejeta. Ovodna izjava dvojni V za proti zdržani sprejeta. Ovodna izjava X za. Kdo želi preveriti dvojni V? Dvojni V. Prav, vas poznam. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Uvodna izjava X za proti zdržani je sprejeta končno glasovanje po imensko. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Želim vam prijeten vikend, kolegice in kolegi. Sedaj pa eh, prehajamo na obrazložitev glasov. Oporočilo avtala najprej. Hautala, pardon. Gospod Poselt, imate besedo. Gospod predsedajoči, visoko vas cenim in vaš način vodenja glasovanja, ki je bil odličen. Vendar prosim vse podpredsednice oziroma podpredsednike, da ne, govor,